točki bomo glasovali jutri ob 11.30 minut. Sedaj pa je na vrsti poročilo gospoda podpredsednika Vlasaka, regionalna politika kot del širših schem državne pomoči. Gospod poroževalec, imate besedo. Pane predsedajci. Gospod predsedojoči, gospod Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, gospod komisar, čisto na kratko, glede na to, da e, e, nimamo veliko časa. Komisija je porabila kar precej časa, da je sprejela e, e, smernice o regionalni državni pomoči in tako smo pripravili svoje poročilo za to, da bi povdarili pomen te teme. Ta tema je izjemno pomembna, vendar pa je. Eh, parlament igral samo vlogo svetovalca prostora za eh, običajni zakonodajni postopek eh, ni bilo. In to je primer demokratičnega deficita v evropskem odločanju in ta, to težavo bi morali v najkrajšem času odpraviti v primarnem eh, zakonu. Eh, S komisarjem Almunijo smo se pogovarjali o tem. Veliko sprememb je komisija uvedla na področju pravilo regionalne eh, pomoči. Te spremembe so eh, izboljšava v primerjavi z originalno verzijo. To je tudi bil odgovor na naše poročilo in to je eh, tudi odziv na prakse v Evropski uniji. Želim omeniti spremembo od 45 odstotkov na 42 odstotkov upravičenosti velikih podjetij v regijah C. Prav tako želim omeniti možnost, da se, uporab, da se uporablja tudi rizični kapital za državno pomoč. Nove investicije, ki jih izvajajo velika podjetja v regijah C, se sedaj lahko eh, podprejo. To so vse koraki v pravo smer. Vendar pa se ne strinjamo tem, kakšne so koristi investicij velikih podjetij. Kajti nam se zdi, da so trenutni postopki prezapleteni in lahko odvrnejo velika podjetja od vlagan. Če bi omo te spremembe obdržali, bo to nekoliko čudno, kajti prvotna pravila so bila namenjena samo za majhna podjetja. Če pa neko veliko podjetje zaprosi za regionalno pomoč, to še ne pomeni, da mora eh, premagati več uvir. Če je komisija opustila eh, strožja pravila pri majhnih in srednjih podjetjih, bi mogoče morala razmisliti, da bi naredila podobno tudi za velika podjetja. Mislim, da ne bi smeli uporabljati teh pragov. Naj se dotaknem še ene teme, ki jo je omenil tudi komisar Almunija. Tudi o tem bomo govorili v svojem poročilu. In sicer gospod Almunija meni, da kohezijska politika in regionalna pomoč oziroma politika regionalne pomoči nista nujno komplementarni. Ni nujno, da sta komplementarni. Po mojem mnenju je to problem. Problem je v tem, da uporabljamo različne podatke, na podlage katerih odločamo. Uporabljamo tudi različne zemljevide za pomoč. Obstajajo različna pravila za različne evropske politike. In tudi birokracija se razlikuje na različnih političnih območjih oziroma na področjih, ki jih različne politike pokrivajo. Zato bi bilo potrebno več enotnosti tudi pri eh, izterjavi državne pomoči, takrat, ko so podjetja preselila svojo, eh, svojo eh, dejavnost. Eh, kar predvsej tem je treba še dodelati. In mislim, da še vedno obstaja preveč birokratičnega duha. Mislim, da bi morali v svojem razmišljanju biti bolj praktični. Upajmo, da bo tudi komisija podobno razmišljala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Sedaj pa govorniki v okviru postopka CHDI. Začeli bomo za gospod Sančes Šmit. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Že drugič letos govorimo o vprašanju reforme eh, državnih pomoči za regije in to odpira veliko vprašanj. Priznavamo, da denar davkoplačevalcev ne sme služiti za to, da bi eh, podpirali neproduktivna podjetja priznavamo, da eh, javna pomoč ne sme eh, povzročiti tekmovanja za eh, subvencije med regionalnimi organi. Strinjamo se s strogimi pravili, ampak smo proti temu, da se javni denar uporablja za to, da se spodbuja selitve industrije zakaj eh, eh, Evropska komisija vzame na eni strani, kar eh, da na drugi, zakaj omejuje tudi možnost nekaterih regij, zakaj se razlikuje med velikimi in majhnimi podjetji v nekaterih regijah pomembna ni velikost podjetja, ampak relevantnost pomoči za gospodarstvo v določenem geografskem območju. Povdarjam, da je zelo pomembno zagotoviti eh, eh, posebno obravnavo obmejnih eh, con s težkimi pogoji. Hvala lepa, gospa Kleva jaz bi se želela osebno zahvaliti poročevalcu kolegu vlaseku eh, tudi kot njegova eh, poročevalka v senci ki je v zadnjih tednih poskrbel da je v bistvu parlament res hitro in zelo učinkovito eh, da se je odzval na delo komisije na področju regionalne državne pomoči ki je eno izredno pomembno področje. v odboru za regionalni razvoj namreč stalno ugotavljamo da potrebujemo več transparentnosti bolj jasno povezavo med politiko dodeljevanja državne pomoči in ostalimi evropskimi politikami predvsem med kohezijsko politiko in eh, med eh, regionalno kar ste tudi omenili in je eh, tudi komisar almunia govoril še posebej pa v luči sprememb regionalne državne pomoči z novim večletnim finančnim okvirom dva tisoč štirinajst dva tisoč dvajset naša gospodarstva v času okrevanja namreč potrebujejo zelo jasna pravila tako za državno pomoč kot za regionalno pomoč in na nas evropskih inštitucijah je da jim to zagotovimo da jim točno povemo kaj potrebujejo. A jelentéstevővel egyetértek. Spoštovani kolegi, gospod predsedujoči, strinjam se z uh, poročevalcem, ko pravi, da sedaj ni najboljši trenutek za to, da spreminjamo pravila državne pomoči, da spreminjamo ozemljsko razdelitev in da znižujemo državno pomoč. V času krize je naloga države ta, da ustvarja nova delovna mesta in da pomaga najrevnejšim regijam. Tiste regije, ki so bile do sedaj upravičene do pomoči, pa po novih pravil te pomoči več ne bi dobila, dobile. bi bile potem upletene v nek nov konkurenčni boj. To naj bi bilo dobro. Mi moramo okrepiti predvsem konkurenčnost Evropske unije kot takšne. Kasneje lahko spreminjamo pravila državne pomoči. Hvala lepa, gospod Ferreira. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Eh, razprava o tako imenovani državni pomoči je izjemno pomembna, kajti državna pomoč je Eh, eden od načinov, kako zagotoviti demokratično posredovanje vlad v gospodarstvo. Vendar pa se na ta način lahko odpre tudi diktatura trga. To pomeni, da se lahko zgodi, da bo ja, eh, zasebni interes postavljen pred javno dobro. Ko regije dobijo državno pomoč, neka podjetja tja pridejo, vendar pa ta podjetja ta, eh, te regije tudi opustijo, zapustijo takrat, ko se pomoč konča in s tem povzročijo pravo upostošanje. In to, to je potem ovira za razvoj. Zato potrebujemo ustrezno javno posredovanje in ustrezno načrtovanje, česar pa ta pravila ne eh, dovoljujejo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Dokler se državna pomoč uporablja za dober namen in ustrezno lahko prispevajo k večji konkurenčnosti Evropske unije. Mislim, da je te pomoči treba nameniti manj razvitim regijam in tistim sektorjem, ki lahko dejansko pospešijo rast. Modernizacija pomoči eh, državne pomoči mora iti z roko v roki z boljšim zavedanjem o tem, kar prinaša kriza. Namen je namreč zmanjšati stopno brezposelnosti, zlasti med mladimi. Sredstev je malo v večini držav članic in zato je razpoložljiva sredstva treba učinkovito uporabiti in zato podpiram poenostavitev pravil na tem področju, vendar pa Eh, menim, da bi morali nacionalni organi biti bolje obveščeni o svojih obveznostih, o obveznostih pri javljanju. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti komisar Šimeta. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci. Poročilo gospoda Vlasaka pozdravljam nekaj tega, govori o širši schemi pomoči. Poročilo, ki ga je eh, začel od, eh, odbor za regionalni razvoj, eh, se dotika tudi eh, vprašanj odbora eh, Empel in odbora za socialne zadeve. Eh, Komisija meni, da je to vprašanje tudi pomembno, da je potrebno opredeliti ustrezna pravila za eh, državno regionalno pomoč in opredeliti smernice. Namen teh smernic je spodbuditi razvoj regij z slabšimi pogoji, istočasno pa se ne sme dopustiti izkrivljanja eh, konkurence in delovanja trga. Komisija se mora osredotočiti na tiste primere, kjer bi pomoč lahko ustrezno vplivala na notranje trg. Države članice lahko eh, mal, manjše zneske porabijo brez eh, pregleda komisije znotraj omejitev uredbe, vendar pa bo področje uporabe razširjeno tako, kar zadeva kategorije ukrepov tudi, eh, in tudi kar zahteva zneske. Trebno je zagotoviti konsistento med kohezijsko politiko in politiko državne pomoči. To je izjemno pomembno. Zato eh, je sprememba vseh pravil za državno eh, pomoč skupaj za modernizacijo nekaj, kar bo prispevalo k učinkoviti izvedbi kohezijske politike. Vendar pa je treba povdariti, evropska kohezijska politika in eh, politika kontrole državnih eh, pomoči predstavljata dve različne politiki. Morata biti skladni, vendar ti dve politiki ne morata biti identični. Tu so še drugi elementi reforme, ki so omenjeni v poročili in sicer gre za eh, bolj eh, restriktivn pristop do večjih podjetij na tako imenovanih C območjih. Te investicije utegnajo prej povzročiti skrivljanje konkurence in predstavljajo manj učinkovito eh, porabo javnega denarja, kot pa investicije v majhna in srednja podjetja. Vendar pa se o pogojih še pogovarjamo upoštevajoč eh, sklepe Evropskega sveta iz februarja 2013 in eh, ko smo poslušali deležnike, smo se odločili, da bomo rahlo povečali raven celotnega prebivalstva na vsaj 45 odstotkov Eh, prebivalstva EU 27 in odločili smo se tudi, da bomo vključili posebno varnostno mrežo eh, za države iz makroekonomskega programa prilagajanja, kar pomeni, da bo končni odstotek nekje okoli 47. Mislim, da je to povečanje pokritja prebivalstva nekaj, kar nam bo omogočilo, da bomo še naprej osredotočeni na tiste regije, ki najbolj potrebujejo pomoč. Države članice pa bodo imele dovolj možnosti, da bodo reševale eh, notranje probleme oziroma zmanjševale notranje razlike eh, in eh, to velja tudi za sprejemanje ukrepov za oddaljene regije. Junija kot je eh, eh, predlagano v poročilo, komisija namerava eh, podaljšati trenutna pravila in pa smernice do leta 2014. Na ta način bo državam članicam omogočeno, da se pripravijo na začetek veljavnosti eh, novih pravil. Eh, ta začetek veljavnosti bo 1. julija 2014. In, eh, še vedno potekajo razprave v komisiji o končnem tekstu in eh, pravila se lahko še spremenijo. Hvala lepa, gospod komisar. Sem smo zaključili razpravo o tej točki, glasovali bomo jutri ob 11.30 minut. Tako da nas čaka še zadnja točka na današnjem dnevnem redu. Gre za poročilo Higgins, elektronsko cestninjenje in sistem vinjet za lahka osebna vozila.